vrstnega reda. Imeli bomo zgolj nekaj trenutkov premora, da eh, se nam pridruži komisarka, eh, kar počasi, nikamor ne gremo. Tako, zdaj smo vsi na svojih mestih. Naslednja točka je poročilo gospe Gresle o sekretarijatu nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam. Besedo dobi pročevalka gospa Gresle za 4 minute. Gospa predsedujoča, najlepša hvala. Ta mala revizija uredbe OLAF, s katero se danes ukvarjamo, kaže, da institucije v Bruslu lahko ukrepajo. Samo 12 tednov potem, ko nam je bil predložen predlog komisije, je zdaj končni predlog na mizi. Eh, in prosim vas, da ga jutri podprete. Zahvaljujem pa se komisiji, pa tudi svetu in nizozemskemu predsedstvu, ki so res dokazali, da znajo delovati učinkovito. To je velik dosežek in eh, upam, da bo svet še večkrat podobnega pokazal. Uh, pri tej reviziji gre za pomembno spremembo v uredbi o Olafu, ki obstaja od oktobra 2013. Osem sodelavcev do sedaj sekretarijata eh, nadzornega odbora eh, zdaj ni več del eh, Olafa, ampak so v organigramu komisije. In hm, pet sodelavcev uh, ki pomagajo nadzornemu odboru, bili, je bilo prej podvrženih nadzoru oziroma so odgovarjali generalnemu direktorju, torej tisti isti osebi, naj bi, katero delo naj bi nadzorni odbor pravzaprav kon, kontroliral. E, ta, to anomalijo smo zdaj odpravili in upam, da bo prišlo do tega, da bo nadzorni odbor Eh, dejansko lahko učinkovito izvajo svojo nadzorno funkcijo. Da, pred, ali pa bo ta sprememba učinkovita, eh, pa moramo zagotoviti, da ne bo drugih polen na poti. Eh, Sekretarjat mora še naprej ostati v prostorih OLAF-a, zato da bo imel še naprej dostop do zavarovalnih dokumentov in, in informacijskih sistemov. Uh, tudi dosedanje finančne in človeške, eh, finančni in človeški viri morajo ostati ohranjeni, eh, zato da bodo vsi eh, zaposleni eh, zavarovani pred konflikti interesov in da ne bodo imeli težav v nadaljni karieri. Komisija bo pred eh, glasovanjem podala izjavo, ki bo vse to potrdila in upam, da se bo to tudi v praksi uresničilo. Uh, No, ne skrivam, da je ta revizija pravzaprav tudi dokaz velike napake, kajti ta revizija je bila potrebna zato, ker eh, je bilo potrebno omejiti vse mogočnost direktorja Olafa. Eh, žalostno je, da je bila ta revizija potrebna po 17 letih obstoja Olafa. Mislim, da je to žalosten dokaz pomankanja profesionalnosti, slabega vodenja in eh, pomankljive pravičnosti generalnega direktorja do svojih sodelavcev in nadzornega organa. Težave z nadzorom so v Olafu vedno obstajale, ampak eh, tako pereče kot v 24 mesecih, zadnjih 24 mesecih niso bile. Eh, in eh, veseli me, da smo zdaj to eh, načeloma rešili, ampak še naprej bomo spremljali, kaj se bo zgodilo z uredbo OLAF-u in z usodo nadzornega odbora. To, da je bila ta revizija potrebna, je slab znak. Ampak kaj ti pravzaprav bi problemi v zvezi z generalnim direktorjem terjali takošne ukrepanje komisije, pa se kljub uh, postopkom in preiskavam belgijskih oblasti ni nič zgodilo. Eh, vseeno pa se bomo morali še ukvarjati eh, z nekaterimi zadevami. Potrebno bo okrepiti eh, vlogo eh, akterjev v administrativnih preiskavah Olava, Olafa. Potrebno pa bo eh, upoštevati tudi, da je dosedanja porazdelitev nalog zelo neenakomerna. Najlepša hvala in prosim vas za podporo jutri. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Georgieva, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Iskreno bi se rada zahvalila gospe Gresle kot poročevalki za vse trud, ki ga je vložila v pripravo tega predloga in v pripravo današnje razprave. 4. marca je komisija predložila svoj predlog in dejansko je šlo za izjemno hiter postopek. Eh, in vse tri institucije so dosegle skupen cilj v neverjetno kratkem času. Včeraj sem bila pred eh, nadzornim odborom in lahko vam eh, izrečem hvaležnost predsednika odbora in vseh članov za to hitro ukrepanje, kar zadeva cilj tega predloga. In seveda želimo pravzaprav okrepiti vlogo nadzornega odbora s tem, da smo eh, jasno ločili sekretarijat nadzornega odbora in njegov proračun od eh, eh, tistih služb, katerih delo nadzorujejo. Eh, moram izpostaviti. Podariti, da je bil nadzorni odbor zelo eh, dejaven, tako predsednik kot člani so svojo svoje naloge uh, redno in vestno opravljali. Nimamo nobenih konkretnih dokazov, da bi bila njihova suverenost uh, kadarkoli uh, spodkopana, ampak že možnost poseganja v njihovo neodvisnost je seveda razlog za skrb. Pozorno smo prisluhnili članom parlamenta ter tudi članom nadzornega odbora, zato da bi našli jasno rešitev za to, kar je predstavljalo potencijalno grožno njihovi neodvisnosti. In čisto praktično povedano, to, kar predlagamo, je, da proračun nadzornega odbora, oziroma drugače je, eh, od, na, proračun nadzornega odbora smo že eh, prestavili in zdaj smo k temu dodali tudi uh, Eh, sekretarijat. Eh, to bo začelo veljati z eh, vstopom v veljavo nove uredbe. Gre pa zgolj za upravno spremembo, ki bo vplivala na finančne in organizacijske vedike. Ne bo pa to delovalo niti na trenutno delovanje, niti finančne in človeške vire sekretarijata, kakršni so danes. In da bi zagotovili, da bo to povsem jasno, smo pristali na to, da bo komisija jutri podala specifično izjavo o tem jutri. In eh, še enkrat naj povem, da je tudi komisija odločna, da bo naredila vse, kar je v njeni moči za institucijo takega pomena, kot je OLAF. Eh, seveda si prizadevamo za to, da bi bil njihov nadzorni odbor eh, čim bolj samostojen pri upravljanju njihovega dela. Najlepša hvala, komisarka, zdaj pa gospod Carvama za minuto in pol. Spoštovana predsedujoča, gospa komisarka, najprej naj eh, pozdravim eh, zdravo pamet komisije in tudi odločnost poročevalke. Eh, pri uveljavljanju nečesa, kar se zdi povsem eh, morda naravno. Šlo pa je pravzaprav za čudno bitko proti nečemu, či, proti čemu se pravzaprav sploh ne bi smeli boriti. Pomembna vloga nadzornega odbora OLAF-a je, da eh, spremlja izvajanje preiskav v OLAF-u za izvajanje svojega dela, pa mora nadzor, nadzorni odbor imeti dobro delujoček sekretarijat. Eh, In tako kot odbor mora tudi sekretarjat biti neodvisen od OLAFA. In zato je potrebno zagotoviti ustrezno financiranje, ki mora prihajati neposredno od komisije in loč, mora biti ločeno od proračuna OLAFA. Vse to se mi zdi posem jasno in dobro je, da komisija stvari vidi na enak način. Ampak, kar zadeva vprašanje, ali bi sekretarjat moral fizično biti v isti zgradbi, kjer je. Eh, nadzorni odbor in tudi sam Olaf. Glede tega pa naj bom kar se da jasen. Tisto, s čimer imamo tu opravka, je zelo resno vprašanje. Če sekretarjat predstavimo iz zgradbe na podlagi umetnih eh, argumentov, eh, bo to zgolj še en argument za to, da sumimo, da so stvari v Olafu čudne. Olaf raziskuje vse, kar se ukvarja, eh, vse, kar se dotika porabe evropskih sredstev in na to naj se osredotoča. Eh, zato je ključno, da sekretarjat ostane v prostorih Olafa. Čestitke poročevalki, da je zagotovila, da je prevladala zdrava pamet. Hvala. Za dve minuti gospa Jala Sender. Sí, Hvala. Rada bi tudi sama izrazila zadovoljstvo nad hitro spremembo. Besedilo je bilo hitro popravljeno, s tem se želi rešiti veliko širši in kompleksnejši problem, ki je eh, povezan tudi z odnosom med Olafom in nadzornim odborom. Eh, ta napetost je eh, pač logična, več let smo se ukvarjali s tem. Zadnja leta pa je bilo s tem povezanih tudi nekaj osebnih zadev in to je vodilo v tako težko situacijo, da je eh, prišlo tudi do tega, da se je govorilo o odzemu imunitete direktorju Olafa. Bomo videli, kako se bo ta stvar razvijala naprej. No, sama. Eh, želim povedati, da upam, da bo nadzorni odbor, ko bo dobil nazaj svojo neodvisnost, res še naprej branil neodvisnost Olafa, ehm, da bo spoštoval priporočila eh, varuha eh, osebnih podatkov. To eh, v tem času ni bilo tako zelo očitno in da bo zagotovil tudi proceduralna jamstva za ljudi, ki so v preiskavah Olafa. Ehm, mislim, da je Eh, hitrost pri vsem skupaj pozitivna, ampak eh, ne vem, kakšen eh, status bomo dali zdaj sekretarjatu nadzornega odbora. Ta bo zdaj odvisen od komisije. Hkrati pa mu želimo zagotoviti neodvisnost in moje vprašanje v zvezi s tem za podpredsednico komisije bo, kdo bo zdaj odgovoren za nadzorni odbor glede na njegov mandat, eh, mora biti jasno, komu bo zdaj odgovarjal ta nadzorni odbor in kakšen bo njegov okvir delovanja, potem, ko bo eh, ta odbor eh, prešel pod okrilje komisije. Hvala, gospod Arnold, za eno minuto. Hvala lepa, predsedujoča. Seveda je prav in bistveno, da eh, urad za boj proti goljufijam ostane nepristranski. To je seveda ključno za njegovo verodostojnost in eh, prav je, da zagotavljamo neodvisnost tudi za eh, nadzorni odbor in sekretarjat. In predlogi sprememb odbora imajo najboljše namene. Res si prizadevajo zagotoviti čim večjo jasnost, da je eh, neodvisnost ključna in da komisija tu ne sme posegati v nadzorne funkcije nadzornega odbora. Mislim torej, da je tu precej pozitivnih elementov. Vprašanje pa je, ali gre to dovolj in ali nam bo uspelo biti kristalno jasni o neodvisnosti in preprečevanju eh, vmešavanja. Glede tega pa nisem tako prepričan. Hvala. Gospod Lebreton za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Olaf je bil ustvarjen zaradi škandala, ki je povzročil padec Bruselske komisije pred 17 leti. Eh, Namenjen je boju proti goljofijam in korupcijam, ampak to je posem spodletelo. Eh, Olaf je bil večkrat eh, predmet očitkov zaradi domneve nedolžnosti Imamo pa nadzorni odbor, ki je sestavljen iz petih članov, ki naj bi nadzoroval delo Olafa, ampak tega doslej ni mogoče iz dveh razlogov. Eh, ker je odvisen od Olafa zaradi proračuna in ker jim direktor Olafa tega ne dovoli, kar je škandalozno. Besedilo, ki je danes predlagano, naj bi povečalo neodvisnost nadzornega odbora, ampak mislim, da bi morali iti dlje. Olaf je. Eh, izgubil vso svojo verodostojnost in mislim, da bi v Evropi potrebovali nek nov, nek nov organizem, ki bi začel z ničle na bolj zdrav način. Najlepša hvala, gospod Korvin Mike. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, eh, gospa komisarka se morda šali. Pred letom smo sprejeli resolucijo, v kateri eh, smo zahtevali spostavitev Evropskega javnega tožilca. Olaf ni sposoben eh, izvajati preiskav, ne more nadzirati eh, komisarjev, čeprav vemo, da v komisiji prihaja do velikih zlorab. Olaf je paraliziran. Eh, direktor je žrtev določenih očitkov, ne vemo, ali je bila njegova imuniteta omaknjena ali ne. Pojavljajo se obtožbe za oprdonočene eh, komisarje, ne proti socialistom, ampak proti drugim. Zdaj pa pravite, da ste marca začeli z revizijo. Očitno se zdaj uh, osredotočamo na fizično uh, ločitev sekretarijata. To je smešno, potrebujemo nov nadzorni odbor in bolj radikalne ukrepe, ne pa razprave o tem, kje naj eh, ima sedež sekretarijat. Najlepša hvala, gospod eh, Žerekovski. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Pravzaprav bi se verjetno samo ponavljal ali pa ponavljal vse, kar so povedali uh, vsi kolegi, ampak vendarle, komisarka, želim ponovno povdariti, da preglednost in integriteta naših eh, so naša skupna prednostna naloga. To velja tudi za komisijo in ELS. Zato potrebujemo eh, objektivne, neodvisne nadzorne organe, ki lahko preiskujejo sume korupcije in goljufi. Tak organ je OLAF. In Ta organ mora biti neodvisen, pa tudi nadzorni odbor Olafa mora biti neodvisen, e, tako da bo lahko interveniral, če bi Olafu šlo kaj narobe. E, nadzorni odbor e, in njegov sekretarjat sta življenskega pomena in oba organa morata biti neodvisna od Olafa, to je edini, edina pot za preglednost. Najlepša hvala hvala, Piter, gospa Pitera, za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Evropski parlament je večkrat pozval komisijo naj pripravi predlog, s katerim bo okrepila neodvisnost nadzornega odbora OLAF-a. Doslej smo imeli pomisleke eh, glede neodvisnosti tega organa kadar nek nadzorni organ eh, je finančno in osebno povezan z organom, ki je predmet njegovega nadzora, eh, je neodvisnost ogrožena. Zato so se nam porajali določeni dvomi. Spremembe, ki jih prinaša nova uh, zakonodaja, so bile pomembne zato, da bi odpravile kakršnikoli sume. Prišlo je do prenosa proračunskih vrstic, to bo zdaj omogočilo neodvisnost in e, zato se lahko zgolj zahvalimo komisarki, da je upoštevala zahteve parlamenta. Najlepša hvala, zdaj pa postopek CHDI. Gospod Pospišil, za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Pozorno sem prisluhnil razpravi in moram reči, da na češkem zelo eh, pozorno spremljamo neodvisnost Olafa. Ne gre za kar teoretičnega. Pri nas, naprimer, primer. Eh, eh, podpredsednika vlade Vabiča še vedno ni razčiščen, s tem se ukvarja ravno Olaf in zato mora ta organ nedvomno biti neodvisen. Le tako bo eh, češka javnost lahko končno odločitev v tem primeru sprejela tu ni prostora za politične vplive, eh, kajti eh, vse to bi lahko ogrozilo politično stabilnost v, Euro, v Češki republiki. Hvala komisarki in hvala komisiji za vso pozornost, ki eh, ste jo namenili temu vprašanju. Ne gre zgolj za teoretično vprašanje neodvisnosti, tudi v praksi je to zelo pomembno, ker lahko ima oprijemljive politične posledice. Najlepša hvala. Gospod Marijas, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Olaf je koristna služba za Evropsko unijo in mora delovati povsem transparentno. Nadzorni odbor eh, Olafa ter tudi njegov sekretarjat eh, morata torej eh, sodelovati in se morata izogniti kakršnim koli konfliktom interesov. Boj proti goljofiji eh, terja tako preglednost, kot seveda tudi učinkovitost, eh, zlasti, ko gre za davčne vtaje in neplačevanje davkov, ampak kajti konec koncev pred, so pred leti te preiskave uh, pomenile dodatne 3 milijone evrov za Evropsko unijo. Uh, rezultati so torej bistveno boljši kot v prejšnjih letih, ampak še vedno ne počnemo dovolj v boju proti izogibanju eh, davko in davčnim utajam strani velikih podjetij. Zato mora biti Olaf bolj dejaven na tem področju, zlasti, ko gre za multinacionalke Evropske unije. Najlepša hvala, zdaj pa dobi besedo komisarka Grgijeva. Najlepša hvala hvala za vse komentarje in za vaša stališča. Nekaj vprašanj ste naslovili na komisijo. Najprej, kar zadeva sekretarijat, ali bo ta še vedno imel svoje prostore v zgradbi Olafa, lahko potrdim, da to drži. Sekretarijat bo imel svoje prostore v zgradbah, v katerih deluje Olaf in omogočen bo tudi poln dostop do informacij, ki so tam na lokaciji. Eh, potem je bil tu še pomislek v zvezi s tem, da bo sekretarjat nekako eh, postal del komisije in želim jasno povedati, da zelo resno jemljemo vprašanje ustrezne dodelitve. Eh, Preverili smo najrazličnejše možnosti naše kadrovske, eh, od naše kadrovske službe do generalnega sekretarijata eh, in izbrali smo plačilni urad PMO, ker je to urad, ki nima nobenih političnih obveznosti kakršne koli narave in je zelo eh, primeren eh, za eh, to, da lahko tja uvrstimo sekretarjat, torej njegovo proračunsko vrstico in to ne bo nikakor posegalo v delo sekretarjata. Eh, vodja sekretarjata je tisti, ki ima v rokah vodstvo in ko smo preverjali vse možnosti, se nam je zdelo, da gre to za najbolj neutralno in najmanj eh, problematično možnost, zato smo se za njo odločili. Eh, slišala sem komentar, da je pomembna lokacija sekretarijata, še pomembnejša pa je sestava nadzornega odbora in eh, slišala sem tudi poziv, da bi morali imeti nov nadzorni odbor gospa Grisle to zelo dobro ve, ampak ne vas opomnim, da smo tu eh, nalogo eh, opredelitve oziroma imenovanja novih članov nadzornega odbora vzeli zelo resno. Eh, pred nedavnim smo se zedili, zedinili glede petih novih članov, ki bodo prevzeli funkcijo ko se bo mandat sedanjih članov iztekel. Poleg tega pa imamo tudi seznam rezervistov, tu gre za sedem zelo uh, usposobljenih posameznikov, tako da mislim, da imamo zdaj uh, vse možnosti, da bomo imeli nadzorni odbor, ki bo res uh, pripravljen opravljati nalogo, ki mu je zaupana. mi smo se veliko ukvarjali z vprašanjem tega, kako bo do tega prehoda prišlo, kajti prepričani smo, da ljudje, ki eh, so na seznamu peterice in na seznamu rezervistov, da vsakdo od njih. Eh, je pripravljen takoj nastopiti službo in mislim, da bomo v prihodnjih dneh postopek zaključili z dobrim sodelovanjem vseh treh institucij. Hvala. Najlepša hvala, gospa komisarka, zdaj pa še pročevalka, gospa Greslem. Najlepša hvala, hvala vsem kolegom in kolegicam, ki so podali komentarje. Vsi imate deloma prav, dejansko gre za kompleksen problem in gospa podpredsednica, vi ste prva komisarka, ki je dejansko enega od problemov rešila ali pa vsaj poskusila konkretno rešiti. Eh, danes pravzaprav zato imamo nov eh, pomemben eh, pravzaprav začetek v delu nadzornega odbora in sekretarijata in upamo, da se bodo stvari odvile v pravo smer in da bomo našli prave rešitve. Naj se navežem Eh, na to, kar je omenjala gospa Ajala, komu, komu je pravzaprav odgovoren eh, nadzorni odbor, nam, nam odgovarja in eh, mislim, da bo tesen odnos s parlamentom, svetom in komisijo vedno potreben. Seveda je vedno mogoče zapasti v filozofsko razmišljanje, Eh, in mislim, da moramo razmisliti o obojem, kako eh, zagotoviti dobro delovanje urada in kako zapolniti obstoječe eh, pravne vrzeli. Med te vrzeli sodi dostop do dokumentov, med te vrzeli sodijo končna poročila in to, ali so končna poročila posredovana tistim, ki so predmet preiskav, eh, to je nujno, kajti sicer se te osebe ne morejo obraniti. Tu sem se v zadnjih letih kar precej naučila in mislim, da določene izkušnje, ki jih zdaj imamo, eh, lahko izkoristimo pri prihodnji reformi OLAFA. Eh, potem je tu še Evropsko tožilstvo in eh, nova usmeritev OLAFA v sodelovanju s, s tožilstvom. No, nimam iluzij, da bi se kaj rešilo samo, ampak eh, pravzaprav je zdaj jasno, v katero smer moramo iti pri iskanju novih rešitev. Hvala. Hvala.